Guten Morgen, wir nehmen unsere Arbeiten wieder auf. Dobro jutro. Spet začenjamo. Socialistična koordinatorka in Jens Geier sta prosila, da bi še malo počakali. Obtičala sta v prometnem zamašku, vendar pa nam ni uspelo, kajti moramo začeti. Deveta točka je prva točka na našem dnevnem redu danes. Gre za razrešnico za BEREK, za organe evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. En predlog spremembe imamo, kolega Črneckega. Naj vas opozorim, da če je ta predlog spremembe zavrnen, je razrešnica samodejno podana. Tako glasovali bomo. Kdo podpira ta predlog spremembe? Proti. To je bila večina, torej je ta predlog spremembe zavrnjen in je razrešnica samodejno podana. Tako se da pa resolucija. Predlog spremembe 4, gospod Kadenbach. Aha, se upravičujem, pravi predsednica. Sedaj pa moramo še elektronsko glasovati o odločitvi sami. Glasujemo. Ja, auch mitmachen, wenn ich. Sorry, wait a second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 še kdo, ki nima glasovalne kartice? Nihče drug, hvala lepa. Tako, sedaj pa še zaprtje računov, tudi elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 17 proti 4, hvala lepa. In resolucija, predlog smembe 4, gospod Kardenbach, kdo je za? Proti? Vzdržani? Večina za. Sedaj pa skupna resolucija, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 17 proti 6, hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Razrešnica za svet. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen. Ja, da glasovanje s plus pomeni zavrnitev razrešnice. Torej plus je zavrnitev razrešnice, minus pa je sprejetje. Glasujemo. Elektronsko glasovanje, prosim. Elektronsko. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Soglasno odločeno zavenitev razrešnice. Hvala lepa resolucija, predlog spremembe ena, kolega Liberackega. Kdo je za, prosim, dvignite roke. Proti, vzdržani, nihče, sprejeto. Predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani. Lahko glasujemo v svežnju od 3 do 5. 3 do 5 v svežnju za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, štiri, za, proti, lahko preverimo, predlog spremembe štiri, elektronsko glasovanje. Hvala lepa, konec glasovanja. 15 proti 8. Sprejeto. Predlog smo imeli 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija kot celota. Elektronsko glasovanje glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 23 za, nihče proti. Hvala lepa. Tako, končali smo z glasovanjem. Sedaj pa. Nadaljujemo s točko 11. kodeks ravnanja komisarjev. Gre za predstavitev študije. Kont, to smo naročili proti koncu prejšnjega mandata. Novim kolegom želim razložiti, zakaj smo to storili. Veliko je bilo vznemirenja, ker je prva komisija Barozo 2004 do 2009 imela razmero rejene tako, da so skoraj vsi komisare razen enega potem še kasneje kopičili dodatne funkcije in smo to želeli razrešiti. Gre tudi na primer za to, da je potrebno prijaviti vabila. To smo sedaj želeli dodati, do sedaj zaenkrat tega ni bilo. Samo darila je bilo potrebno prijaviti nad 150 evrov in jih je bilo potem potrebno oddati. Poskušali smo zaradi javnega pritiska, ne bi govorila ravno o škandalu, zapolniti to vrzel v evropskem sistemu. S tem si seveda nismo pridobili zaveznikov, kot si lahko predstavljate, vendar pa mislim, da smo lahko nekoliko ponosni na to, da nam je uspelo urediti vprašanje vabil. Naj vas spomnim, da smo imeli enega od komisarjev, ki se je pustil povabiti ruskemu podjetju za proizvodno aluminija. In potem na ključno je to podjetje dobilo dostop na evropski trg za ruski aluminij. Pri vprašanju drugih vabil smo imeli tudi še nekatere druge afere. Pri lobiranju smo imeli komisarja, ki so še v časih svojega položaja skušali marsikaj storiti. Zato smo torej izdelali to študijo in skušali smo zapolniti vrzeli. Veseli me, da je gospod Volmajer, Blomajer, z gospod Sini tukaj, predstavili ste že tudi prvo študijo in mislim, da moramo posodobitev začeti z vprašanjem, kaj smo dobili iz prve študije in paramatarnega priporočila, kaj nam je uspelo uresničiti od takrat, gospod Blomajer, veseli nas, da ste z nami. Beseda je vaša. Hvala lepa za vodne besede. Nadaljeval pa bom v angliščini. Gospa Gresle je omenila, to je študija, ki je bila izvedena 2008, objavljena 2009 in ogledali smo si kodeks ravnanja za komisare v letu 2004. Julija in Augusta so nas prosili, da naj pripravim posodobitev te študije, ki je kodeks ravnanja komisarjev sedaj. In v tej predstavitvi bom na kratko povedal nekaj uvodnih besed na to temo, glede te posodobitve, potem bom predstavil glavne zaključke. Kolegica Čili iz eh, Univerze v Bristolu pa bo podala nekaj akademskih razmislekov o evoluciji kodeksa in bomo na koncu podali še nekaj priporočil. Torej, kot je dr. Gresle že omenila, leta 2011 je bil kodeks ravnanja spremenjen zaradi veliko kritik prejšnjih različic kodeksa. Naj to sedaj preberem, to je to, kar je komisija ugotovila pri reformi 2011. Revizija kodeksa ravnanja zrcali najboljše prakse v Evropi in po svetu. Upoštevali smo pripombe parlamenta in ostalih zainteresiranih skupin med pripravo te reforme. Spomnim se, da ko smo to prebrali, smo bili srečni. Prvič smo videli, da je študija imela določene posledice. In zato so se pojavila tri vprašanja za to posodobitev. Najprej, do kakšne mere nov kodeks predstavlja izboljšavo glede tega, kar smo imeli leta 2004. Drugo vprašanje, do kakšne mere so podrobna priporočila v študiji Evropskega parlamenta bila upoštevana ne gre samo za priporočila parlamenta, gre tudi za priporočila drugih udeleženih strani. In potem še izjava o najboljših praksah kodeksa v Evropi in po svetu, ali je to resnično bilo izvedeno. In potem imamo tukaj tri zastave na tej strani, odkot smo se navdihovali, Kanada, Avstralija, Velika Britanija imajo zelo zapleten sistem kodeksa za ministre. In to smo pregledali. Mislim, da je to dober trenutek, da si ogledamo še enkrat kodeks ravnanja. Nova komisija bo kmalo, kmalo nastopila in slišali smo že zanimive elemente glede novega kodeksa. Imeti moramo najviše poklicne in etične standarde vse čas in naše ravnanje ne sme biti sporno. In potem moramo tudi spoštovati tako duh kodeksa, kot tudi seveda besedilo. To so dobili vsi kandidati za komisarje od gospoda Junkerja. Potem pa gre ta dopis še dlje, vsaj po našem mnenju, menimo, da potrebujemo tudi še nadaljne reforme kodeksa, kajti gre za neposredno referenco na razkritje stikov z lobisti v tem dopisu misije. Prvo vprašanje. Primerjava kodeksa 2004 s kodeksom 2011 z revidiranim. Nasplošno smo menili, da je to precejšnje razočaranje omejene spremembe so. Zelo počasi se vse skupaj spremlja postopno. Najboljšem primeru. Nekaj izboljšav je, tu sem jih nekaj naštel, gospa Gresla je že omenila, gostoljubnost. Ni bilo torej potrebno prej včasih objavljati teh vabil. Zdaj je to potrebno skupaj z darili, potem tudi prijava izjave o interesih, naprimer o finančnih interesih in potem tudi partnerja, partnerke. To je potrebno redno posodobiti, vsaj enkrat na leto. Zelo pomembno je tudi, da, je, da so posebne določbe glede udeležbe na evropskih volitvah. To je sedaj jasno navedeno in podane so tudi zahteve, da je potrebno pregledati zaposlitev, če je ta povezana s prejšnjim portfoljem komisarja. In to je sedaj podaljšano z 12 na 18 mesecev. To je nekoliko boljše. In potem tudi sprememba dosjejev. Naprimer, če je komisar izpostavljen konfliktu interesov, se lahko potem dosje preda drugemu komisarju tega prej ni bilo v kodeksu, sedaj to je. Celotna slika pa je taka, da večino priporočil Evropskega parlamenta, še prav posebno najbolj pomembnih, najbolj sebinskih, ni bilo upoštevanih. Tukaj imamo še tabelarni prikaz. Vse podrobnosti imate tudi v dokumentu pred sabo, kaj smo želeli tukaj pokazati. Vzeli smo vsebine dobrega etičnega sistema, kot ga ima OECD, glede mm, opredelitve in določene integritete, potem smernic, kar se tiče integritete in nadzora in tudi izvajanja integritete. Če primerjamo kodeks 2004-2011, to, kar je priporočil parlament leta 2009, potem vidimo, da so posledice zgolj delne da se je to samo delno upoštevalo. Potem najboljše prakse v Evropi in po svetu. Mislimo, da lahko veliko še izboljšamo, kodeks lahko znatno izboljšamo, če bomo upoštevali uveljavljene prakse v drugih sistemih. Še nekaj podrobnosti? Tukaj gre za splošne zaključke to je veljavno za večino določb v kodeksu, nimamo splošnega sistema preverk, kot to imamo v drugih sistemih. Komisija pripravi kodeks in si ga tudi razlaga. Torej, je zelo pomemben položaj predsednika komisije, ki se odloča o ponovni preusporeditvi dosejo, ki sem jo omenil prej, tudi odloča o odgovornosti med političnimi dejavnostmi komisarja in njegovimi dožnostmi, kot komisarja. Potem pa je seveda tudi še odprto vprašanje, kaj pa sam predsednik, če je politično dejaven ali če ima konflikt interesov. Kodeks o tem ne govori. Ni tudi nič o strukturi ad hoc etičnega odbora, o kateri se govori, ki mora ocenjevati položaj komisarja po odhodu z funkcije komisarja. S tem odborom se je potrebno posvetovati, če je portfelj nove zaposlitve povezan s prejšnjo. Ne vemo, kdo je v tem odboru, ne vemo, kako to deluje, ni kriterijev, ni postopkov. Vse to je precej nepregledno. Če kopijate globe, lahko najdete kakšno podrobnost, vendar pa to ni dobro opredeljeno, ni poročanja o izvajanju kodeksa ravnanja in tudi ni postopka glede sankcij in pritožb. Potem politična dejavnost, to sem že omenil. Menili smo, da to spodkopava vsaj za znavo neodvisnosti komisarja in tudi spodkopava zaupanje države članice v komisarja. Prav tako pa smo se leta 2009 pogovarjali o tem, to moti delo komisije. Če ima komisar dopust, da poskrbi za nacionalne ali evropske volitve. Potem seveda ne more več izpolnevati svojih dožnosti kot komisar. Kdo drugi morda ne poznati teme tako dobro prevzame in tako dalje. Tudi če sprejmemo politično dejavnost komisarjev, pa ni kriterijev, podrobnih kriterijev, da bi se odločali o združljivosti med politično dejavnostjo in funkcijo komisarja. In prej tega nisem omenil na prejšnji prosovnici, če to primerjamo, ta etični sistem z drugimi sistemi po Evropi in po svetu, potem vidimo, da so si nekateri že prizadevali za boljši sistem. To ni enostavno področje, ker pač imamo zelo specifično delovanje nekaterih komisarjev in to ni primerljivo z ministri, pa tudi ne z javnimi državnimi uradniki. Potrebno je najti primerjavo, v drugih sistemih pa so si vsaj prizadevali. Potem po odhodu s funkcije komisarja menimo, da obstaja velika pomankljivost, kajti omejitev je omejena na dosje, ki ga je komisar imel. Po mojem mnenju to zanemarja sprejemanje odločitev komisije kot kolegija, ker lahko pride torej tudi do konflikta interesov na drugih področjih, izven področja delovanja komisarja. In spet, kot sem že prej omenil, ad hoc etični odbor nima spostavljenih postopkov za preverbo združljivosti, ni mehanizma, lahko sicer vprašate komisarja o njegovih mnenjih, druge zainteresirane strani pa niso poprašene, drugi sistemi pa imajo to. Zelo podrobna pravila, ko ugotavljajo, ali prihaja do konflikta interesov ali ne. Potovanja. To sem tudi že omenil prej. Tukaj ni podrobnosti, kar se potovanj komisarjev tiče. Leta 2009 smo prelagali ekspost publikacijo, potovanjih podrobnosti to velja. Tukaj imamo zemljevid Belgije, kot vidite. Elio Dirupo, ki je vse bil, vse je na voljo na njegovi spletni strani, to lahko spremljate predvsej enostavno. V Združenem kraljestvu je še veliko več podrobnosti, kdo spremlja ministra in tako dalje. Vse podrobnosti so. Potem tudi, kar se daril tiče. Tukaj nimamo imen donatorjev, In komisija je menila, da bi to, če bi objavili darila, pomenilo, da bi mogoče spravili v zadrego tiste, ki niso dali darila. To se nam zdi smešno, čudno. Tukaj imamo podobkovno bazo na spletni strani, kjer lahko unesete ministrojme in vidite, kaj točno je dobil, kdo je, naprimer, član veleposlaništva, ki je to darilo predal. Vse podrobnosti so. je pa to težko potem urediti zaznavo grede konflikta interesov, če nimamo česa takega. Tako se da pa predajam kolegici iz Univerze v Bristolu, ki bo nekoliko bolj akademsko se lotila tega kodeksa. Hvala lepa. Nekaj kratkih pripomp. Leta 2011 sem pripravila študijo režima etike komisije in nisem se ogledala samo prejšnjega kodeksa ravnanja iz leta 2009, temveč tudi prejšnjega. Pogledala sem si spremembe iz leta 1999, ko je bil uveljavljen prvi in potem do leta 2009, da bi torej ugotovila, kolikšne meri so izboljšave bile postopne ali pa bolj znatne, kar se tiče etičnega sistema pri komisiji. In pristop je bil zelo postopen, to ni presenetljivo, to je bil transformativen korak leta 1999, da smo uveljavili kodeks. Ko je enkrat kodeks bil uveden, pa so koraki za revizijo bili zelo postopni, skromni, moram reči, zelo pomembno, da samo na zonani pritisk, predvsem na pritisk parlamenta. Mislim, da je bilo zelo malo navdušenja pri komisiji in spet to ni presenetljivo, da bi znotraj komisije sami kaj spremenili. Mislim, da uradnike to bolj zanima na ravni komisarjev, pa brez zonanega pritiska bi bilo sprememb še manj. Tukaj ima parlament svojo vlogo, pa tudi nevladne organizacije, da pritisnejo na komisijo. Kar se tiče bolj transformativnega postopka, če gremo na drugo prosojnico, pa lahko vidimo, da se bo to verjetno uveljavilo. In tukaj bo potem se spremenila tudi kakovost pri zaznavi etičnega ravnanja. Ne bo šlo samo za boj med parlamentom in komisijo, temveč bomo imeli tudi motivacijo znotraj institucije in zdi se, da to lahko že zaznamo pri novi komisiji. Dobro, smo še na začetku. Potrebno pa bo gotoviti, kaj točno mislimo s podbujanjem reform pri kodeksu ravnanja. To je ta zunanji pritisk, ki mora biti še vedno prisoten. Imamo pa sedaj priložnost, zdi se, pri komisiji, da ukrepamo točno v tem trenutku. Kar se tiče konteksta priporočil, ki jih bo kolega čez trenutek predstavil, mislim, da je pomembno, da si ogledamo druge sisteme ureditve etičnega ravnanja, reforme, kodeksa. Poglejmo si druge sisteme, iščemo navdih in skušamo priznati tudi, prepoznati edinstvenost komisije in evropskih institucij. Prav tako želimo povedati, da so nekateri izzivi, s katerimi se komisija sooča, taki, da niso podobni ministerski. To je primer, ki ga je podal kolega glede politične dejavnosti. Ministri seveda doma izvajajo politične dejavnosti. Zdi pa se nam morda to nekoliko presenetljivo v kontekstu komisije, ki je neodvisen organ in komisari so neodvisni in so pravno zavezani, da tako tudi ravnajo. imajo vsaj postopek, da učinkovito izvajo politično dejavnost, če je to že treba. Torej, moramo si ogledati druge sisteme in voditi k razmisleku tudi znotraj institucije. Najbolj pomembno pa je, da se osredotočamo na preglednost in nudene informacij. Ne samo srovih podatkov, ki jih niče ne more uporabljati ali ki jih lahko uporabljajo zgolj najboljši preiskovalni novinari. Gre za preglednost podatkov na spletu, da je to na voljo javnosti. Včasih se mi zdi, da se komisiji zdi, da je etika notranja zadeva, da to ni javna domena. Tako da bi preglednost tukaj resnično pomagala. Ampak preglednost je dobro predstavljena. In potem je vprašanje izvajanja. Potrebno se osredotočiti ne samo na razvoj kodeksa, Uveljaviti ga je potrebno in potem ne pozabiti na njega in reči, dobro, odrezali smo se, saj smo pripravili kodeks. Ne, to je potrebno spremljati in potem imeti dober sistem nadzora, da bo praksa zadostila vsebini kodeksa. In sedaj specifična priporočila, o tem bo spregovoril kolega. Prosim. Hvala lepa, Mišel. Nekaj najpomembnejših priporočil. Mislim, da je to precej dobro razloženo. Imate tudi za referenco študijo iz leta 2008-2009. Sada priporočila spremlja precej razmislekov. Prva točka, ki bi rad izpostavil, je, da je potrebno imeti dober sistem izvajanja nadzora, ki bo nadziral uporabo kodeksa ravnanja. Nekoliko z distance, ne znotraj kolegije. Da bi imeli tudi smernice glede kodeksa ravnanja. Komisija je opravila že veliko dela v tej smeri, za kabinete naprimer, tako da sedaj to potrebujemo tudi za komisarje in kot je Mišel že dejala, moramo to stalno nadzirati, ali kodeks deluje nadzor tudi v povezavi s predsednikom komisije. Številka, ki jo oprosite, oziroma tale prosonica in slika, ki je nekoliko slabše vidna, to je primer iz Združenega kraljestva. Gre za nadzor, različni organi, ki spremljajo različne vidike etičnega režima ministrov v Združenem kraljestvu. Kar se tiče politične dejavnosti, to je eden najtežjih vidikov za kodeks ravnanja, vendar pa imamo primere v drugih sistemih, ki lahko ponudijo primer, ko so poskušali ločiti izvršne funkcije vlad od strankarsko-političnih dejavnosti. To se nam zdi, glede na zahteve pogodbe, glede neodvisnosti komisarjev, nekaj, kar je najbolje storiti, omejiti politično dejavnost v državah članicah na pasivno članstvo v politični stranki. In naslednje priporočilo za posvitev po funkciji komisarja. Mislim, da je najpomembnejša točka ta, da ta omejitev ni omejena samo na portfelj komisarja, tako kot v drugih sistemih, je to splošna omejitev. Torej, kakršnakoli zaposlitev je predmet pregleda neodvisnega organa, tega ad hoc etičnega odbora ali kakršnakoli druge strukture in ne gre samo za zaposlitev povezano z vašim portfeljem. Več preglednosti te ocene je potrebno objaviti. Če si preberem poročila etičnega odbora Kanade ali Združenega kraljestva, potem je vse jasno navedeno za ministre, če so tajni podatki, morda katerega odstavka ni videti, vendar pa bistvo je na voljo javnosti. Ni potrebno biti internetni strokovnjak, to lahko takoj najdem, imajo posebno spletno stran za vse te podatke v obliki poročila ali kakorkoli že. Prav tako tudi, kar se tiče potovanj in daril, imajo zelo dobro podatkovno bazo, v drugih sistemih. Vse je objavljeno in priporočamo, da bi to ekspost objavljali tudi tukaj. Potovanje komisarjev in predlagamo tudi bolj strok pristop do daril. Smešno je, če si preberete registr daril, to je že na voljo kar nekaj časa, ne razumemo, zakaj je darilo iz Azerbajdžana preproge, omenjeno samo tako in ni podrobnosti. Tukaj ne prije do konflikta interesov, seveda. Torej, ali so diplomatski premisleki pomembnejši, še prav posebno, kar se tiče zasebnih donatorjev, kot zahteva po preglednosti in utemeljenem dostopu javnosti do tega. To težko razumemo. To omejitev. Tako, hvala lepa. Morda bo kdo imel še kakšno vprašanje za naju, z veseljem bova odgovorila na vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Spet ne bomo najbolj priljubljeni, ampak nič hudega. Jaz sem stvari malo pregledala. Od tega, kar smo predlagali, so štiri, štiri priporočila popolnoma upoštevali, pet deloma in devetnajst priporočil niso upoštevali, niti približno. Torej, nekaj dela nam še ostane. Mislim, da smo pričakovali objavo določenih eh, informacij o tem, kako eh, kodeks oziroma kako odbor za eh, spremljanje izvajanja kodeksa eh, deluje, vendar pa teh podatkov nismo prejeli. To seveda obžalujemo. In ravno zato bo današnja razprava dobra priložnost za to, da pripravimo vprašanja za eh, nove komisarje. Kolega Gajer. Ja, presenetili ste me, nisem vedel, da sem že na vrsti sem ravno kar prispel, a vseeno bom zaural ledino. Strinjam se s tem, kar praviš, Inge, ampak eh, z enim dodatkom. Mislim, da se značaj kodeksa vseeno spremenil. Jaz se strin, ne strinjam z vsemi spremembami, vseeno. Zdaj ta cooling down, to obdobje se je, bil, je bilo zdaj podaljšano za pol, za 50 odstotkov. Nisem pa najbolj zadovoljen z izvajanjem tega kodeksa. Če za majhne kršitve niso predvidene sankcije, potem sankcij sploh ne potrebujemo, ironično rečeno, zaradi tega, ker stvari sploh ne treba objaviti. Težko je razumeti, kakšna je razlika med majšo in večjo kršitvijo in kdo je kaj storil. Če podatki niso objavljeni, potem nima pojma, kdo je kam kdaj šel. Če pa imamo pred seboj poročilo, kjer je napisano, da je prišlo do pet majhnih kršitev, vseeno vem več, kot pa če, če nimam nobenega poročula, poročila. Zdaj lahko rečemo, da je bil kodeks izboljšan. Ampak v odločilnih delih eh, je še vedno premalo konkreten. Imam pa ene, eno vprašanje. Če je nek komisar na nekem obisku uh, nekaj prejme osebno, zaradi tega, ker uh, bi nekdo rad kaj dosegel ali pa kot institucija, recimo. da eh, nekdo prejme, naprimer v delegacijo parlamenta nekdo, nekam gremo in potem nekaj prejme. Zdaj, če tega darila potem nekdo ne odnese domov, ampak je del reprezentance in to ostane v instituciji, pa če preseže 150 evrov, kaj to pomeni, kako daleč je to zdaj darilo instituciji ali osebno darilo na men, česar je eh, doseči eh, kaj. Ne vem, tu je zagotovo področje, kjer eh, je potrebna podrobnejša razlaga. Kolega De Jung. Hvala lepa, gospa predsednica. In hvala sekretarijatu za uh, vse gradivo, ki ste nam ga razdelili, ker je zelo koristno in dobro. Jaz sem se pogovarjal s Francem Timmermansom, ki je eden izmed imenovanih, novih uh, imenovanih komisarjev in je že stopil v kontakt uh, s poslanci. Dejal je, da je zadovoljen, Eh, stopnjo transparentnosti v komisiji, saj je na višji stopni kot eh, pri mnogih eh, državnih ustanovah v državah članicah. Namen nove ekipe komisarjev je torej očitn. Nova komisija želi biti res transparentna, vendar pa meni, da je trenutni okvir za dosego tega cilja ustrezen pa vemo, da bi ga bilo mogoče izboljšati. Vemo, da naših priporočil niso upoštevali, čeprav smo predlagali spremembe. Mi je pa gospod Timrmans nekaj povedal še. Rekel je, da eh, popolni niso, da so pa veliko boljši kot Evropski parlament v smislu transparentnosti in delovnih metod. To je resna kritika, ampak eh, ne, nepričakovana. Če pospravimo najprej pri sebi doma. Eh, če si pogledamo, kako izboljšati transparentnost v naši hiši, seveda ne moramo kritizirati drugih, če ne pometemo pred svojim pragom. Eh, če bomo kritizirali druge, se bo luč hitro obrnila na nas. Zato bodimo zelo previdni in eh, ne pozabimo na ta vidik v evropskih institucijah se oblikuje zdaj neka celovit, nek celovit okvir za doseganje integritete in zato bi mogli zagotoviti čim višjo stopno transparentnosti vseh institucij in pri tem lahko sodelujemo uh, s komisijo. Hvala. Kolega Cela. Sim, Kolegica Sender, pardon. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila kolegici Čini za to, da nam je predstavila svoje razmišljanje o predlogu kodeksa. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da Evropski parlament sodeluje pri nadaljem delu, pri oblikovanju tega kodeksa. Ampak seveda bo treba ustvariti določen pritisk od zunaj. Ni samo parlament tisti, ki ga lahko ustvari, tudi od drugot lahko pride. Obstajajo določeni instrumenti, In predvsem so pa to mediji na nacionalni ravni, ki nam pri tem lahko pomagajo. Pri Evropski komisiji eh, dobro vemo, da velika večina eh, dela po svojih najboljših močeh. Obstajajo seveda mediji, ki iščejo uh, škandal, ampak uh, kar bi morali zagotoviti je predvsem to, da obstaja nek uh, jasen sistem, ki je norma, sistem nadzora. potrebujemo ta kodeks, eh, to mora biti nekaj čisto običajnega, treba ga izboljšati in najti nek instrument nadzora. Ampak eh, ljudje na funkcijah tega ne smejo razumeti kot nek napad, ampak eh, kot normo. In jaz se zdaj sprašujem, na kakšen način bi lahko zagotovili to, da to postane instrument za izboljšanje ne samo nadzora, ampak nasploh za vodenje in upravljanje v evropskih ustanovah. Kajti, eh, moramo najti nek način, kako to ukrepiti in da ne bomo tega uspeli storiti samo preko medijev, ki nam seveda lahko pomaga, ampak eh, mislim, da eh, smo tudi mi tisti, ki moramo najti nek način, kako normalizirati obstoj kodeksa, da je to nek fundament in da je komisija tista, ki zahteva, da ima kodeks in da ga spoštuje, ne pa da smo mi tisti, ki vse čas komisiji gledamo podprti. I am shocked, but hardly. Šokiran sem in uh, presenečen, da zdaj berem o tem, da kodeks ravnanja za komisije ne dosega najnižjih standardov transparentnosti. Vem, da ta odbor meni, da je Združeno kraljestvo eh, država, kjer se izvaja najboljše prakse in zato upam, da bojo moji komentarji koristni. Standardi v Združenih kraljestvih v Kanadi in Avstraliji so minimalne sprejemljivi standardi, ne pa maksimum. Ne, nisem prepričan, eh, ali bi voljivci v Združenem kraljestvu menili, da so britanske najboljše prakse zadostne. Ampak gospod Blomajer ima prav, komisija ne more ostati nekaznovana. Kodeks ravnanja za komisarje ne more biti instrument za samo kontrolo. Potrebujemo jasne in transparentne sankcije za primere kršitve. Darila je treba prijaviti obstajati mora maksimalna vrednost za uh, darila. Bistveno pa je, da ne samo kodeks uh, dosega najviše standarde, ampak da tudi je tako. Kako je mogoče, da je kodeks ravnanja v upravi že 15 let, pa ne ureja tek, teh najbolj preprostih in bistvenih vprašanj. Sprašujem se, ali bo nova komisija imela politično voljo, da bi takoj spremenila kodeks, tako kot bi ga morala. Po 15 letih pričakujem, da ji to ne bo uspelo. In prav je, da zato ohranimo pritisk. Jaz sem se tudi uvrstila na seznam govornikov. Eh, vam bom tudi dala besedo, se sem vas opazila, ampak naj najprej nekaj jasno povem. Študija kolegica Arnold je vključila tudi Španijo in ugotovljeno je bilo, da je veliko držav in mednarodnih institucij, kjer imajo više standarde kot v Evropski uniji. Če tega ne bi mogli dokazati, ne bi ničesar uspeli doseči. Zdaj skušamo zadeve še izboljšati. Naj opozorim še posebej nove kolege na to, da nimamo ministerskih predpisov na ravni um, evropskih institucij. Pri nas v Nemčiji imamo tiste ljudi, ki so eh, na političnih funkcijah in tisti, ki so na strokovnih funkcijah. In tu so stvari zelo jasne. Ampak pri nas ni isto. Eh, v evropskih institucijah tega ne ločujemo, ampak ne pozabimo, da parlament in komisarji niso isti. Mi smo vsi eh, na političnih funkcijah, ker imamo mandat, eh, komisarji pa ne. Zato uh, ne, upozorim še enkrat, da ne gre za to, da moramo paziti na to, kaj bomo zahtevali. Zaradi tega, ker to, tudi, ne, ker to ne velja za nas. Mi imamo politični mandat, ker smo bili izvoljeni, komisari so pa na funkciji. In zdaj nikar ne mešate teh stvari. Eh, ne recite, da bodimo raje tiho, ker bo to potem tudi za nas veljalo, ker ni res. Teh stvari ne mešamo. To je prva stvar. Druga stvar, vprašanje sankcij kodeks ravnanja imamo eh, in samo to. Na, na državni ravni pa imamo prav eh, kazenski zakonik za eh, ministerske funkcije in vprašati se je treba, kako bomo zdaj to dopolnili. Torej, jaz sem prepričana, da je treba nekaj storiti in ukrepati, ampak nikar ne mešajmo stvari. Jaz bi rada komisijo uh, pozvala k temu, da se s tem tudi spopade, zaradi tega, ker bomo le tako uh, zagotovili določeno kredibilnost tudi države članice. Če ima komisija posebno vlogo, potem bi morala imeti jasen kodeks ravnanja, uh, ki ga pospremimo tudi ustreznimi postopki nadzora in uh, transparentnosti. Naj pa še nekaj povem, pri zadnjih komisarjih, ki so uh, prišli na funkcijo uh, za 4-5 uh, eh, mesecev, uh, videli smo, da bodo imeli uh, potem plačo uh, komisarja dle pa kot so bili sami komisarji. Torej, to je popolnoma nespremljivo, to je treba tudi spremeniti. Reče je treba, da ne morejo imeti plače komisarja, potem ko niso več komisarji in to za daljše obdobje, kot pa so bili komisarji. Mislim, da je treba to tudi urediti. Zato, da ne bo potem neprijetnih uh, javnih debat o teh stvareh. Mislim, da bi lahko gospodu Blomari to uh, še dodali. Uh, k njegovemu prispevku. Thank you. Kolegica McAway. Jaz bom dodatno kritizirala kodeks. Komisarjem ni treba prijaviti vseh finančnih interesov in premoženja, samo tisto, kar bi lahko uh, povzročeno skrižje interesov pri izvajanju nalog in dožnosti. Kdo odloča o tem? Kdo odloča o tem, ali finančni interes oziroma promešen lahko ustvari nos križe? Verjetno komisar ali komisarka sam. Prav tako ni treba prijaviti dolgov, čeprav vemo, da eh, dolg lahko tudi vpliva na človekovo integriteto. Mislim, da. Eh, se lahko zgodi, da bi človek iskal kakšne eh, metode za odpravo takšnega dogaja, naprimer na funkciji. Tudi na skrženem interesu ni ustrezno eh, opredeljeno, se stvari so omiš, omejene tudi na komisarjev portfelj. Komisarji tudi lahko glasujejo v kolegovju komisarjev na vseh področjih, ne samo v svojem portfelju. Zato ni prav, da se stvari omejuje samo na portfelj. Ne moramo na skrižja, interes, ne moramo na skrižja interesov omejevati samo na portfelj komisarja, če lahko glasuje v kolegiju na vseh področjih. Prav tako tudi ni nobenega procesa oziroma postopka predvidenega za primer, ko komisar uh, prijavi na skrižje interesov. Torej, res je, da je prišlo do napredka, ampak to še vedno ni dovolj. Upam, da se bo uh, jo stvari odvile še hitreje in da bomo dejansko tudi nekoč imeli sistem sankcij. Hvala. Kolega Gajer. Vprašanje, kako bi lahko uredili uh, plačilo komisarjev po mandatu. O tem je treba zelo poglobljeno razmisliti. Za trenutek si samo predstavljamo, kaj razmišlja komisar, ki bo komisar pet mesecev, da bi imel potem še plača komisarja dve leti, je čisto preveč. E, ampak hkrati zahtevamo cooling down period. To pa zaradi tega, e, ker bi radi videli, da se od nek komisar od svojega e, portfelja. Torej, vedeti je treba, da če bo nekdo 3-4 mesece komisar, tudi potem ne more na, na istem področju imeti, dobiti službe. Zato je treba vedeti, da za določen del trga dela ne, ne um, dosegljiv. Morda tudi politične funkcije ne more nastopiti, ker ravno ni nobenih volitev. Zato je tu že res, da je morda težko utemeljiti, da bo komisar, potem, ko je bil pet mesecev komisar, imel dve leti še komisarjevo plačo, ampak treba je vedeti, da imamo za to razloge. Zaradi tega, ker bo se potem zgodilo, da ljudje ne bodo hoteli biti komisari za kratek čas, zaradi tega, ker to pomeni lahko konec njihove politične ali pa tudi poklicne kariere. Verjamem sicer, da bodo ti ljudje kar naenkrat brez službe in brez denarja ostali. A vseeno, biti moramo obezljivi. Najti je treba zelo pametno metodo, ki bo upoštevala ta načela transparentnosti, eh, ki pa tudi ne bo eh, položaja komisarja naredila tako neprivlačnega, da na koncu nihče ne bo hotel biti nadomestni komisar. Eh, Kolega Stas, hvala lepa gospa predsednica. Rad bi se zahvalil vsem, ki so pravili to študijo, zaradi tega, ker je to zelo koristen prispevek in kaže na to, kaj se je vse že dobrega zgodilo, kakšen dosežen, kakšen napredek je bil dosežen, ampak kaže tudi na to, kaj vse bo še treba storiti. Bojim se, pa da to ni dovolj podrobno da bi na to naslonili eh, zaslišanje komisarjev. No, predsednik, imenovani predsednik eh, Juncker je eh, najavil, da eh, bo eh, kodeks eh, pomemben del za novo komisijo, ampak Junckerja ne bomo več imeli tu. Zato mislim, da bi lahko eh, v svojih zaslišanjih komisarjev na to upozorili, zato da bomo tako upozorili Junckerja, da naj nikar ne bo preveč zadovoljen, da se bo zavedal, da jim bomo gledali pod prste. Treba je vzpostaviti tudi stalen dialog. Eh, lahko bi vprašali eh, predsednika Junkerja, če je pripravljen na dialog s koordinatorji, zato da bi videli, ali se lahko o tem vse čas pogovarjamo. Morda mu lahko pošljemo dopis, eh, povemo o zaključkih tega študija, prosimo za odziv in potem ga vprašamo, kaj misli storiti v zvezi s tem če bo samo zadosten in samo zadovoljen in rekel, da je trenutno okvir čisto v redu, ker se zdi, da uh, gospod Timormans to tako namiguje, potem mu je treba jasno povedati, da komisija že gre po pravi poti, ampak počasi. In še na podlagi tistega, kar je rekel kolega De Jong, uh, razlikoval je med Eh, tisti, ki imajo eh, politični mandat in tisti, ki imajo strokovno funkcijo. Jaz razumem to razlikovanje. Vendar eh, je to lahko razlog tudi za nas, da smo samo zadostni in samo zavoljni. Pazljivi moramo biti, da bo tudi naš kodeks ravnano dovolj dober In jaz mislim, da lahko tudi svoj kodeks ravnanja še precej izboljšamo. Samo pogledajte si, kaj se je zgodilo pri tobaku, pri priporočilih eh, Svetovne zdravstvene organizacije, eh, ki so bili pod vplivom um, lobija eh, tobačne industrije. To, na to smo upozorili in na spletni strani smo na to upozorili če so povezave med tobačno industrijo, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Svetovno zdravstveno organizacijo, treba to vedeti. Mislim torej, da je to tudi priložnost, da mi uh, poostrimo svoj kodeks ravnanja. Sicer bomo tudi mi uh, predmet kritike. Če bomo mi kritizirali komisijo, uh, nam bo hitro nekdo pokazal zrcalo. Torej, ne pozabimo, zaščititi se moramo vnaprej pred kritiko in to lahko storimo samo tako, da postrimo svoj kodeks ravnanja in zagotovimo, da smo neoporečni v svojem delovanju. A seveda to je le en vidik. Moje glavno sporočilo je, da se pogledamo v zrcalo, preden kritiziramo druge. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na kratko bi rad Eh, še jaz nekaj povedal o plačilu komisarjev po preteku funkcije, po preteku mandata. Namreč, eh, kako dolgo uh, je mogoče uh, pred, jemati plačo. Seveda obstajajo velike razlike med posameznimi funkcijami v evropskih ustanovah, ampak naprimer, pogledamo si na nedavnih eh, parlamentarnih volitev, evropskih eh, volitev smo ugotovili, da polovica evropskih državljanov sploh ne gre več na volitve. Zakaj? Zato, ker eh, ne čutijo, da eh, imajo v Evropskem parlamentu svojega zastopnika, to pa zaradi tega, ker obravnava ta parlament stvari, ki mm, ljudje menijo, da se jih ne tičejo. Eh, in da bi zdaj uh, državljani eh, izvedeli, da ima komisari še dve leti plača komisarja, bi jim bilo zelo težko utemeljiti, zakaj. Zato mislim, da bi za takšne eh, priložnosti, ko so komisari imenovani za kratek čas. No, jaz sem nov uh, poslanec, zato moram reči, da se nisem uh, boril za to, da bi to spremenili, ampak mislim, da bi morali to vprašanje re, razrešiti. Že bove. Euh, ja, hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da imamo eno šolo razmišljanja o imenovanju oziroma kandidiranju novih eh, komisarjev. O tem so nekateri že govorili, ampak v predlogih kandidatov imamo določeno število predlaganih komisarjev oziroma komisark, eh, pri katerih obstaja konflikt interesov. To je bilo eh, omenjeno tudi v medijih in vsaj dva med teh sta sta znana potem, da imata konflikte interesov ali z eh, naftno industrijo oziroma sta bila vključena eh, med lobiste za bančni sektor. Kako lahko potem parlament, eh, kako lahko komisija s tem eh, živi oziroma kako naj to rešuje? Ni dovolj, da nekdo prijavi eh, te težave. Potrebujemo takšen postopek. Eh, takšna pravila, da bo zagotovljena transparentnost in da bodo vključeni tudi takšni primeri. Če pred imenovanjem Eh, to ni rešeno, potem eh, stvari ne bodo rešene. To bo lahko katastrofa, eh, tako za javno mnenje, še enkrat, kajte kako bomo lahko zaupali komisarjem, za katere vemo, da so povezani tako ali drugače z določenimi sektorji, z določenimi industrijami in eh, poleg tega pa eh, so neposredno povezani eh, Eh, v komisiji na svojem bodočem delu z eh, tistim sektorjem, kjer so bili prej. Po drugi strani pa potrebujemo strokovnjake in ljudi, ki so usposobljeni in vedo, kaj se dogaja. Ne bi bilo dobro, če ne bi v svojem poklicnem življenju imeli povezav s tem področjem. Vprašanje je seveda, kako zagotoviti zdaj transparentnost. Ravno zaradi tega smo tu in se pogovarjamo zdaj o teh stvarih.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 jaz eh, poučujem etiko na več šolah in univerzah. In kodeks ravnanja je vedno utemeljen na logiki, logičnih premisah. Tu ne gre nujno vedno za eh, kršitve in sankcije. Etični kodeks, kodeks ravnanja mora priti od znotraj, od nekega nagona in e, želje po etičnem ravnanju. Ne gre vedno za grožno sankcijo in vloga etičnega odbora ni e, preganjati e, komisarjev, jih zasledovati in spraševati, s kom so se srečali. Nekdo je uh, omenil da uh, obstajajo spletne strani, kjer je navedeno, kdo se s kom srečuje in kdo je od koga dobil kakšno darilo. Eh, ljudje tudi na Facebooku objavljajo, kam so odšli in s kom. Korupcija je mm, parazit, uh, užre se pod kožo in ko te prizadane, se je težko rešiš. Mm, jaz ne verjamem, da je prav, da je nekdo komisar tri mesece, pa potem dobiva plačo še dve leti. Če nekdo želi trdo delati, to lahko stori in zato tudi prejme ustrezno plačo. Jaz vem sicer, kako stvari potekajo v poslovnem svetu, ampak ko nekdo pusti funkcijo komisarja,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 Rad bi podporil predsednika Junkerja, eh, saj je pred eh, eh, ljudsko stranko dejal, da želi zagotoviti, da bo delo te komisije bolj transparentno. Jaz mislim, da bo pri tem ustrajal. Jaz mu verjamem. Sicer pa bomo prihodni teden slišali predstavitve komisarjev. Vse komisarje lahko vprašamo o tem, kako je s etičnim kodeksom in kodeksom ravnanja. Lahko vsakega posebej vprašamo, kako razmišljajo o, o teh vprašanjih. Ne, kakšna je razlika med uh, darilom za 75 in za 150 evrov. Ne, gre za to, da morajo komisarji videti, da nekaterih daril pač ne morejo sprejeti. Gospa Sender. Gospa predsedujoča glede na to, da imamo z nami strokovnjake in glede na to, kaj smo se slišali, bi rada zastavila eno vprašanje. Eh, Zanima me, kdo preverja, kaj je navskrižje interesov. Eksante seveda vnaprej. Med mandatom po je malo manj relevantno. Gospod Bovej je navedel nekaj primerov in od tu moje vprašanje. Potrebujemo strokovnjake verjeten, verjetno, da bi lahko upravljali dobro funkcijo in potem bo po funkciji obstajali tudi na istem področju. Ampak seveda je treba včasih jih potem sprejeti politična Eh, odločitve, potem ko je bil nekdo aktiven na, v nekem gospodarskem sektorju. Naprimer na področju okoljevarstva, vse vemo, poznamo zgodbe. Transparentno samo po sebi ni nič, treba je ukrepati. In zato mislim, da je treba. Uh, proučiti na skrižju interesov naprej. Jasno pa je, da uh, potrebujemo strokovnjake na funkcijah. Poglejmo naprimer uh, eh, gospoda Dalija. To, kar se je zgodilo, je čisto jasno za tako občutljiv sektor. Na koncu se je skazalo, da je imel gospod Dali več uh, kontaktov, kot bi pa si mi želeli. in ravno zato zaradi zakonodajnega postopka, eh, ki je potekal in zaradi dožnosti, ki jo imamo pred državljani, smo morali storiti, kar smo. Torej, potrebujemo strokovnjakov, transparentnost, ampak to še vedno ni dovolj. Treba je vedeti, kako ukrepati in kak, kakšne ukrepe lahko sprejmemo, kadar se ugotovi, da je do nas križaj interesov prišlo. Hvala lepa. Hvala lepa. Tomačem v nemški kabini, to je bilo zelo lepo prevedeno, torej pretolmačeno, da resnično moramo zagotoviti ustrezna pravila, da ne bodo ljudje prišli v skušnjavo. Tako, dobil bo besedo še Blomar, potem generalni sekretarjat, potem pa še vi. Prosim. Me gustaría mm, comentar un punto, eh, punto. Nekaj bi rad še komentiral. Uh, glede tega, kar je povedala gospa Sender. Seveda obstaja eno skrižje interesov in na to se pogosto upozori, ko pride do nekega uh, škandala. Mislim pa, da je res škoda, kajti v komisiji obstaja veliko primerov, veliko izkušenj in instrumentov za obravnavano skrižja interesov med uradniki. Obstaja dobre prakse. Mi smo uh, uh, konzultanti in ko želimo na, eh, torej, zaposliti nekega bivšega uradnika komisije, obstajajo zelo, zelo jasni postopki za to. Zato v bistvu ne razumemo čisto dobro, zakaj komisija ne stori nekaj podobnega tudi pri sebi doma. Kaj to bi se lahko uredilo in zgodilo zelo hitro. Ni treba iskati najboljših praks v Kanadi in v Združenem kraljestvu. Kaj ti doma, že doma, že znotraj komisije, vseeno obstajajo instrumenti in postopki. Seveda, ne moreš teh postopkov slepo kar uh, prevesti tudi na raven komisarja, ampak vseeno obstajajo dobre izkušnje in dobre prakse. S generalnim sekretarjatom uh, eh, se zdaj pogovarjamo o tem, kako bi uh, bilo mogoče zagotoviti dobro implementacijo na vseh ravneh. Obstajajo smernice za eh, člane kabineta, za, za mnoge ravni, ne pa tudi nek, nekega okvirja za komisarja. Druga stvar je pa, kako storiti zdaj ta korak naprej. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da se razmisli o tem, kako storiti to, ta korak naprej. Leta 2011 se je o tem, se je o tem razmišljalo, uh, rekli so, da je eh, prišlo do javnega posvetovanja, ampak ko smo uh, uh, vprašali, s kom ste se posvetovali, pa ni bilo nič. Ta postopek posvetovanja ni bil eh, ravno najbolj odprt. Torej, treba je izvesti določeno posvetovanje, v katerem bodo sodelovali uh, Evropski parlament, uh, predstavniki civilne družbe, tisti, ki seveda vse čas kritizirajo komisijo. Torej, treba je najti neko možnost, s katero bomo nekoliko bolj konstruktivni. Morda bo sodelovanje med Evropskim parlamentom in Evropske komisije lahko pomagalo tudi Evropskemu parlamentu, da ukrepi svoj kodeks. Morda bi iz tega bolj odprtega postopka v komisiji lahko našli tudi inspiracijo za izboljšave v Evropskem parlamentu, kot je rekla gospa Gresler. Mišel? Strinjam se s tem. Strinjam se s tem da tudi uh, od zunaj ljudje ne razumejo čisto dobro ločnice med komisijo in parlamentom in dobro bi bilo, če bi ljudje v parlamentu videli neke vrste model, neke vrste vzor etičnega sistema. In na ta način bi tudi lažje izvajali pritisk ne samo na komisijo, ampak tudi na druge institucije in na druge organe Evropske unije ta odnos med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo pa še ne pomeni nujno, da bomo šli po poti starega programa, ki ga je parlament zagovarjal v preteklosti. Nekateri se boste spomnili, da so tedaj želeli imeti medinstitucionalni odbor za etiko. Tu bi šlo za nek program, ki bi pokrival vse institucije, vključno s svetom. Ta seja pa se osredotoča na komisijo, vendar pa se postavljajo vprašanja o etiki tudi v zvezi s svetom. E, ta vprašanja se do zdaj še niso toliko postavljala. Komisijon, bite. Generalni sekretarjat Evropske komisije, prosim. Oui, uh... Merci, Grasler, merci. Hvala lepa, gospa Grajsler. Velika čast in odgovornost je biti pred vami po tej razpravi, tako zanimivi razpravi o spremembi kodeksa ravnanja komisarjev. Poskušala bom biti zelo kratka, kajte danes ta razprava prav gotovo še ni eh, zaključena, vendar obžalujem, da predstavitev študije ni tako uravnotežena, kot bi lahko bila, kajti pravi, da komisija ni izpolnila svoje pogodbe, da ni spremenila kodeksa. Naj vas spomnim vse eno, tedaj je eh, parlament eh, postavil šest eh, pridržkov na šest pogojev in vmes je parlament umaknil te pogoje. Eh, pridržke. Na konferenci predsednikov so potekale razprave in komisija je poskušala narediti to, kar bi lahko in kar bi morala narediti za to, da bi izpolnila zahteve parlamenta iz tistega časa. To pa ne pomeni, da ne moremo še naprej eh, poskušati izboljšati stvari, ampak ta predstavitev je nekoliko pretirano negativna, če se tako izražim. Dobro. Kar zadeva vsa ta priporočila, ki jih imamo pred seboj danes in ki nasplošno povzemajo priporočila, ki so že bila dana v preteklosti, pa moramo razlikovati dve stvari. Kaj lahko naredimo s spremembo kodeksa? Tu gre za majhen del, ne gre toliko za spremembo kodeksa. Gre bolj za to, da izboljšamo transparentnost, da izboljšamo preglednost pri spremljanju. Eh, in med tem, da spremenimo pogodbo, kajti pogodba je tista, ki opredeljuje disciplinski sistem. Tu gre pa za drugo dimenzijo. V tem primeru je sodišče Evropske unije tisto, ki lahko sankcionira komisarja. Zato tukaj ne moremo odločati o nekem drugem načinu. To je 47. člen pogodbe, ki govori o tem. To pa seveda ne pomeni, da eh, komisarji eh, ni treba spoštovati kodeksa in izpolnevati svojih obveznosti. Eh, relativno malo je kršitev. Zakaj? Zato, ker imamo 28 komisarjev in ti komisarji so pod eh, ne, nehnim nadzorom, eh, kako opravljajo in kako izpolnjujejo svoje obveznosti. In, uh, Poleg tega pa so tudi pod stalnim nadzorom Evropskega parlamenta in medijev in nekaterih nevladnih organizacij in svojih lastnih služb. Tega ne smemo pozabiti. Komisarje so kot v eh, nekem bazenu, kot v akvariju, je nekdo rekel, so pod stalnim nadzorom. Eh, ex ante se preverja, kaj morajo narediti. Ne smejo Eh, narediti napake, predčasno morajo pre, eh, preveriti, eh, ali bodo sprejeli darilo, telefonirajo generalnemu sekretarjatu oziroma dotičnim službam. V stalnem stiku so z ustreznimi organi, tako da ravnajo po črki in duhu kodeksa. In če bi govorili o kršitvah, ki niso omenjene v kodeksu, to je nekoliko težko. Seveda so lahko problemi in v tem primeru lahko predsednik komisije eh, zahteva če, od komisarja, da odstopi, če pride do izgube zaupanja. In eh, to je trdno postavljeno. Slišala sem, kaj ste rekli o eh, interpretaciji res o konfliktu. To, do tega lahko pride, ampak tudi tukaj je novi eh, predsednik eh, uvedel eh, močnejši sistem. Eh, tu imamo podpredsednike in pa imenovane komisarje. To pomeni, da ne bodo komisarji čisto sami odgovorni za svoj resor. Se pravi, obstaja nek sistem preverjanja in komisarji zelo dobro vejo, da če eh, Eh, so, morajo biti eh, lojalni eh, na splošno Evropi, ne pa nekemu podjetju, s katerim so imeli stike prej. In točno vedo, da so pod budnim očesom in da je komisija tista, ki se je vedno trudila braniti splošne interese in ne zasebnih. Kar pa zadeva prehodne odškodnine. Uh, Eh, o tem smo tudi govorili oziroma na dobestila, o tem smo veliko govorili. Komisija eh, tukaj nima pravice do pobude, tukaj sem slišala nekaj argumentov za ali proti tem nadomestilom, ampak mislim, da ne smemo izgubiti izpred oči naslednjega. Smo v takem pravnem okviru, ki zahteva spoštovanje pravil od vseh in zlasti od komisarjev. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar se tiče akvarija, naj povem sledeče. V dobrem akvariju imamo tudi zelene rastline. To razpravo vodimo zato, ker ni dovolj preglednosti v tem sektorju. Ne vemo, kako se bo kodeks ravnanja izvajal in zato se o tem pogovarjamo in vsi tisti, ki bi ga morali izvajati, morajo biti tudi nam odgovorni. Po nemško rečemo, da tisto, česar ne vem, me tudi ne razjezi, kakorkoli že. Podatkov, ki jih ne podam naprej, tudi nihče ne more preverjati čeprav razumemo, nihče trenutno ne dela na predelavi kodeksa ravnanja, no, čeprav se zadeve glede etičnega ravnanja več čas preminjajo. Imamo nov, nove dogodke, nov razvoj na tem področju. Vse tako sem razumela kandidata za predsednika komisijo. Torej, nihče ne dela na predelavi tega kodeksa ravnanja in tudi ne dela na tem, da bi stare obljube sedaj končno tudi odejanili, da bi ta etični odbor bil odgovoren za svoje početje, na primer. Rana sekretarka. Ja, ja, gospa. Komisija bo odgovorila na vsa vprašanja ki jih bo postavil vaš odbor. To poročilo smo prejeli pred nekaj dnevi. Komisija ga bo natančno preučila. Komisija bo z največjo pozornostjo obravnavala zahteve parlamenta, ampak po prvem branju lahko rečem, da tu ne gre za komisijo. E, kajti eh, komisija spoštuje kodeks spoštuje črko in duh tega kodeksa. Lahko sicer določene stvari izboljšamo v, zlasti v zvezi s transparentnostjo. Predsednik Juncker se je že zauzel za to in to je napisal tudi v pismu eh, misije za komisarje, ampak ni treba diabolizirati stvari in ni treba misliti, da eh, komisija vse čas poskuša uh, delati prekrške. To sploh ni tako. Komisarji uporabljajo kodeks, ravnajo v duhu s kodeksom, seveda se stvari lahko izboljšajo in žal mi je, da sem nekje prebrala v tem poročilu, da ne naredimo nič. To ni res, ni res, da ne delamo nič. Organizirana so bila usposabljanja že za nove mini kabinete, eh, Eh, zato da ljudje, ki bodo tam delali, vedeti, kako delati, na kaj biti pozorni, na koga se obrniti. In gospa je grasle, eh, nadaljevali bomo v tej smeri. In to se je dela vse čas. To se je delalo tudi vse čas prejšnjega mandata. Zato ne mislite, da ni bilo nič narejeno. Ni nepravilno, nepravično reči, da ni eh, postopko, s katerimi bi ocenili eh, delo komisarja po izteku mandata. To je bilo. Ob, Eh, vključeno v kodeks. Eh, potem je obdobje za prijavo bilo podaljšanje z enega leta na leto in pol, potem je tudi opredeljena prepoved lobinga. Eh, mislim, da ni uravnoteženo, če enostavno rečemo, da je komisija lagala, da komisija ne spoštuje svojih obveznosti. Prav gotovo lahko stvari še nadalje izboljšujemo. Gospa Čin je rekla, da eh, so eh, ti napredki bili narejeni korak za korakom, ampak to, tako se razvija tudi Evropa. Ampak komisija je odločena, da bo še naprej izboljševala svoj sistem. Eh, Laž, o tem sem govorila jaz, šlo je za pismo komisije iz leta 2011 In tam je pisalo, nameravamo objaviti eh, to odločitev eh, ad hoc odbora na evropski spletni strani, tako da ne bo eh, nobene pravice oziroma nobene potrebe iskati te dokumente naprej. Še vedno čakamo na, na to objavo, zato sem to rekla. Isto iskreno. Takrat smo naredili primerjavo in smo bili veseli, kako bi naj napredovali pri tem vprašanju. Veliko število zahtev parlamenta in to, je bila, to so bile zahteve celotnega parlamenta, niso bile izvedene. Kljub temu smo sprostili rezervo, ker nismo hoteli, da bi imeli stane težave med nami. Sedaj pa moramo se vrniti na kodeks ravnanja za novo komisijo, kajti menimo, da je potrebnih kar nekaj izboljšav. Če sem prav razumela, bi naj poslali tudi ustrezni dopis komisiji, kjer bi naj zapisali tiste točke, ki se nam zdijo pomembne. Kolegica Sendel. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila za te komentarje in predstavnik predsednikom komisije. Eh, je treba reči, da obstajajo možnosti, da obstajajo pravilja, da obstajajo postopki in instrumenti, zato ni treba iskati zunaj najboljših praks, če stvari obstajajo notr, kot so povedali strokovnjaki. Čeprav to ni odbor za ustavno vprašanje, je pa tudi res, da je pač treba zagotoviti ustrezno sodelovanje med vsemi ustanovami. Vse smo imeli tudi določene države, vseeno. Smo pa slišali nekaj o novi strukturi, ki jo je zasnoval predsednik Juncker. Ampak če sem jaz prav razumela, naj bi predsednik skušal dati določene garancije eh, za to, da pri novi komisiji ne bo prišlo do naskrižja interesov, da je to pravzaprav del eh, zastavljene misije predsednika Junkarja, ki pravi, da bo pač ta kodeks eh, v sredju nove komisije. Lo mai apetit. Yeah. Perhaps. Um, yeah, just one point. Samo ena stvar želim omeniti. Zelo dobro se, raz, se spominjam razprav iz leta 2008-2009 in v tem kontekstu smo organizirali dve predstavitvi umestnega oziroma končnega poročila. E, ponovno sem slišal vse argumente, tudi nobeni sprememb v tem, kaj komisija govori. Ena uh, nova stvar se je pojavila. Sedaj komisija govori o tem, da je treba spremeniti pogodbo, če se uh, hoče spremeniti kodek. Jaz sem razočaran nad tem, kaj ti toliko tega že na razpolago v komisiji, da bi lahko naredili korak naprej. Ne razumem te defenzivne drže komisije. Isto je bilo rečeno tudi leta 2009 in potem je prišlo vseeno do eh, izboljšav v kodeksu. Hvala lepa. Frau Glesburg. Hvala lepa za vašo uh, po, z, uh, potrpežljivost, kar zadeva novo strukturo in novo organiziranost nove komisije. Predsednik bo seveda odločal o tem, ne vem, kako se bodo vse stvari postavile na svoje mesto, ampak to, kar sem vam hotela povedati, ko sem omenila novo strukturo, je naslednjo da je tveganje eh, konflikta interesov oziroma posebnih povezav ne samo eh, omejeno, ampak eh, novi komisarji morajo podpirati splošni interes in dejavnosti, ki jih je komisar opravljal prej, ne morejo več vplivati na njegovo ali njeno odločanje pri spoštovanju eh, splošnega interesa. In poleg tega obstaja struktura kolegija. Ta struktura kolegija je sedaj še močnejša, kajti več eh, eh, komisarjev bo delalo skupaj pod vodstvom podpredsednika, zato da se še bolj ukrepi obramba splošnega interesa. Tu ne gre toliko za to, kako en ali drug Eh, komisar spoštuje kodeks. Mislim, da sem eh, razločila stvari, kar je eh, rekel gospod Blomajer. Pogodba je tista, ki opredeluje pristojnosti, vlogo, pravice in pa odgovornosti sodišča, da sankcionira Komisar je, člen 47 pogodbe o tem eh, govori. To pa ne pomeni, da v času mandata ni mogoče sprejeti določenih eh, ukrepov, če pride do določenih težav. Seveda ima predsednik v svojih rokah možnost ukrepanja in tudi Eh, opozoriti komisarja eh, o tem ali eh, onem. Kolikor pa jaz vem, pa to do sedaj ni bilo nikoli potrebno. En od komisarjev je odstopil, nastal je velik škandal, zato ker je bilo ocenjeno, da je to bilo preoranjeno, da bi sodišče potem na koncu in sodišče tudi bo na koncu odločalo o tej zadevi. Ampak hočem povedati, v času mandata obstajajo možnosti za okrepanje. Hvala. Ja Vedno iščemo rešitve, da ne bo prišlo do prevelikih nenadnih sprememb. Poskušamo torej se truditi ravno v iskanju takšnih rešitev. Kolega Petris. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo mi je žal, da sem zamudil na sestanek. In zato bom zelo kratek, upam, da bom kratek. Vedno poskušam imeti pred očmi eh, perspektivo, ki bi jo morali imeti. In sicer bi morali pred očmi vedno imeti državljane in davkoplačevalce. To mi vedno ne uspe, ampak vsaj trudim se. Naj bom kratek, celo kratek. Imamo še dolgo pot pred seboj. Še zelo, zelo dolga pot nas čaka. Rešitev danes nimam, ampak želim vam to samo poudariti. Želim, da se to zapiše tudi v zapisnik tega sestanka. Pred nami je še dolga pot. Nihče, ki je pri zdravi pametni, če se naprimer pogovarjate z, eh, z nekom z ulice v Glasgowu ali v Barceloni ali pa v Helsinkih ali v Berlinu ali v Madridu, torej z navadnim človekom, noben človek ne bo razumel, kako zelo težko je zagotoviti ustrezno transparentnost eh, v zvezi z osnovnimi eh, kriteriji in načeli. Hvala. Hvala lepa. Kasneje na sestanku koordinatorjev se bomo pogovorili, kako ravnati pri tem vprašanju. Rada bi zagotovila kolegom tudi številke, kar se tiče prehodnih sredstev za komisarje. Tako, konec je s to točko na dnevnem redu. Obe naslednje točki smo morali preložiti zaradi presenetljive bolezni komisarja Šemete, ki mu želimo hitro ukrevanje. Iskali bomo nov termin za sestanek z njim, tako da predlagam, da začnemo kar takoj po petih minutah sestankom koordinatorjev. Potem pa se vidimo spet popovdne. Prijeten dan. Zagujem.